So if you I introduce. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite à prendre place. Spoštovani kolegi in kolegice, lepo vas prosim, da se posedete, da lahko začnemo. Odparjam torej zasedanje naše delovne skupine o Evropskem skladu za strateške naložbe prvi del bo vodil gospod Gualtieri v vlogi predsednika odbora Ekon. Sam bom podal kratek uvod, potem pa bom vodil drugi del, torej drugo polovico te delavnice smo pred tem, da sprejmemo uredbo, ki bo razširila in podaljšala veljavo Evropskega sklada za strateške naložbe. Gre za pobudo gospoda Junkerja v imenu komisije, ki jo je podal ob nastopu funkcije in s tem je poskušal nekako nadomestiti pomankanje naložb, ki eh, je prisotno v Evropski uniji že več kot desetletje. Gre za to, kako pomagati vlagateljem, javnim in zasebnim, da bi laže prišli do potrebnih sredstev in da bi na ta način zagotovili večjo trdnost in zanesljivost naložb v Evropi. Gre za vrsto orodi in zdaj ocenjujemo, kar je bilo doseženega doslej ugotavljamo, ali je Evropska investicijska banka ustrezno opravila svoje delo, ali je gospodarski sektor bil deležen ustreznih odzivov, ali je celoten evropski prostor Eh, uspel izkoristiti posojila in sredstva, ki neposredno ali posredno izhajajo iz Evropskega sklada za strateške naložbe. To so tiste vprašanja, ki se jim bomo posvetili danes. Gre torej za kolektivni razmislek, pri čemer nam bodo pomagali strokovnjaki, ki smo jih eh, povabili. In Vse, kar bomo danes eh, izvedeli, nam bo koristilo v prihodnjih tednih, ko se bomo ukvarjali z novo uredbo, s katero bomo razširili in podaljšali veljavnost Evropskega sklada za strateške naložbe. Morda bomo podoben model lahko uporabili tudi za druga področja, tu imamo v mislih predvsem trajnostni razvoj v sosedskih državah ali pa v Afriki. Tako. Zdaj pa kar dajem besedo gospodu Galtjeriju, ki bo vodil zasedanje do 17. Najlepša hvala, Žan, najlepša hvala vsem za udeležbo na tem seminarju. Lahko vam povem, da se zasedanje prenaša po spletu, tako da tisti, ki niste tukaj, lahko spremljate srečanje tudi preko zaslonov, seveda pa ste dobrodošli vsi tudi v dvorani. Že od samega začetka parlament zelo resno jemlje in namenja veliko časa in pozornosti temu naložbenemu načrtu. Gre za ključno pobudo, s katero poskušamo odpraviti eno največjih težav naše unije, to je veliko pomankanje naložb. Mislim, da smo pri prvi različici sklada dobro delovali in zdaj je pred nami dvojna naloga. Najprej moramo ovrednotiti, kako je ta sklad deloval in v kratkem bomo predstavili prvo izvedbeno poročilo. Poleg tega pa bomo tudi so zakonodajalci pri e FC2 in to ne bo samo podaljšanje in e, eh, povišanje sredstev, ampak tudi priložnost, da ta sklad še izboljšamo. Mislim, da načrt dobro deluje, lahko pa bi mu šlo še bolje in področje, ki je tudi v naslovu današnjega seminarja, je ključno, če želimo, da ta sklad res eh, popravi nedelovanje trga in sicer gre za zmožnost, kako vzpostaviti povezave, kako eh, združiti oziroma v okviru širše naložbene strategije izvajati naložbe in eh, povezati jamstva iz sklada EFSI z drugimi skladi. To je seveda povezano tudi s eh, kohezijskimi skladi in pa z zmogljivostjo eh, za mobilizacijo dodatnih naložb. Tu so torej ključna vprašanja in prepričan sem, da bomo slišali zelo pri, pomembne prispevke k našemu razmisleku. Najprej bomo prisluhnili so poročevalcema, ki sta poročevalca za zakonodajno poročilo in za izvedbeno poročilo, potem pa bodo sledili še povabljeni govorniki, kot je razvidno iz programa in temu upamo, da bo sledila živahna razprava. Tako da zdaj kar takoj. Eh, najprej dajem besedo gospodu Bulmanu, ki je poročevalec za izvedbeno poročilo v odboru Ekon. Najlepša hvala, Zon, hvala, Roberto. Spoštovani gostje, dobrodošli, zlasti izvekam dobrodošlico našim strokovnjakom. Zelo nas veseli, da ste z nami, da ste se odzvali na naše povabilo. Naj vse opomnim, da smo imeli ogromno nadstrankarsko večino v parlamentu, ki je podprla vzpostavitev sklada za strateške naložbe. Podpiramo tudi idejo komisije, da sklad podaljšamo in tu se povsem strinjam s opročevalcem gospodom Fernandezom in eh, tudi z drugimi opročevalci v Senci, eh, ki so že od začetka sodelovali pri tej zadevi, da bi si želeli več in boljših dodatnih naložb, ampak eh, smo dobri prijatelji sklada EFSI in veste, da dobri prijatelji niso tisti, ki vedno prikimavajo, ki pristanejo na vse. Dobri prisa, prijatelji morajo tudi kritizirati pomankljivosti. In zato je danes na nas, da analiziramo, kaj smo dosegli, da analiziramo, kaj je mogoče izboljšati in da potem prestopimo v drugo etapo. Mislim, da je parlament opravil svoje delo, so zakonodajalca sta opravila svoje delo pri FC1 mislim, da smo v eh, zakonodaji dosegli tisti dodatni element in eh, da smo vzpostavili umestne strukture, eh, ki so zagotovile večjo pripravljenost za vlaganje v nova, preko novih orodij. Zagotovili smo podporo MSP-jev in seveda smo bili v pričakovanju izvajanja eh, teh novih načrtov. Če sam na kratko pogledam na izvajanje, moram reči, da se je vse skupaj izplačalo tako po kvantitativni plati znotraj tega obsega, ki je bil predviden, ki niti približno ni dovolj, če pogledamo širšo sliko v Evropi, ampak v tem omejenem obsegu, eh, ki ga je predvidel EFSI, eh, lahko rečemo, da so kvantitativni rezultati eh, opazni. Če pa pogledamo kakovost, pa je potrebno podati nekaj pripomp. Torej, ali gre dejansko za dodatne naložbe, ali ni tu šlo za projekte, ki bi tudi sicer najverjetneje bili financirani in ki niso ali zaslužili ali potrebovali podpore iz evropskega proračuna. E, imamo oziroma pripravljamo preglednico rezultatov, ki bo močno orodje za to, da damo prednost tistim projektom, ki jih res potrebujemo in želimo, zato da bomo okrepili evropsko gospodarstvo, da bomo zagotovili, da bo to bolj usmerjeno proti prihodnosti in prihodnjim izzivom. Ali se je ta preglednica rezultatov ustrezno uporabljala, nisem posem prepričan. Potem naložbena platforma. Dobro, ne samo. Uh, velike, ampak tudi manjše eh, zamisli, manjši projekti bi morali imeti priložnost, priložnost, da so deležni podpore. Do danes je bilo ustvarjenih samo nekaj naložbenih platform in vprašanje je, zakaj je tako in kako lahko to spremenimo. Potem geografska diversifikacija. Tu eh, je pereče vprašanje, Če pogledamo, kakšne so specifične potrebe v srednji Evropi in tudi na jugo Evrope, se moramo vprašati, ali je bilo to ustrezno zagotovljeno, ali smo si dejansko eh, zamislili, da bomo na ta način dejansko lahko podprli vse tiste, ki pot, najbolj potrebujejo naložbe. Preglednost. Želimo vedeti, kakšno. Eh, kakšna so stališča, kakšne so okoliščine, Eh, še vedno imamo nekaj težav s hierarhijo odločanja, eh, enako velja tudi za vlogo vlad znotraj eh, sklada EFSI in pa seveda je na nas tudi, da podpremo regije in ta točka je izredno pomembna tudi za kolego Jose Manuela ki eh, zagovarja svetovalno službo za regije in se zauzema za večjo prepoznavnost instrumentov EFSI. Tu je samo nekaj ključnih vprašanj, ki jih bo zastavil parlament v dveh fazah. Najprej v eh, poročilo o ceni, ki ga te dni pripravljamo in kasneje seveda tudi v obravnavi zakonodaje, ki bo veljala za EFSI 2. Hvala za vašo pozornost zelo me zanima, kaj bodo povedali kolegi in zlasti, kaj imajo k tej razpravi dodati naši strokovnjaki. E, še enkrat hvala vsem, da ste tu in upam, da bo sledila plodna izmenjava mnen. Hvala Udo, zdaj pa so poročevalec iz odbora za proračun, Jose Manuel Fernandez. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govoril bom o portugalskem. Najprej sem se želel, želel zahvaliti vsem strokovnjakom, ki so se odzvali na vaš, naše vabilo. Pred približno letom in pol smo se spraševali, če bo sklad EFSI deloval. Spraševali smo se, če morda ne pretiravamo, ko govorimo o možnosti pomnoževanja tega sklada in sredstev. Izpolnili smo vsa pričakovanja, pravzaprav so naložbe presegle naša pričakovanja. Glede majhnih in srednje velikih podjetij smo dosegli in presegli pričakovanja, pri naložbah pa smo ostali znotraj pričakovanj 78 eh, milijard evrov. In države članice so namenile zelo veliko podporo majhnim in srednje velikim podjetjem. To pomeni, da naše delo zaključeno ne nadaljevati, moramo na tej poti izboljšati, moramo izvajanje in porabo teh sredstev in eh, pravilno izvajati vsa pravila na tem področju. Moramo tudi izboljšati stopnjo dodatnih sredstev, ki zahteva proaktivnost, ki nikoli ne bo nadomestila kohezijske politike. Vendar pa izbrani projekti že vključijo tudi vidik kohezije idealni inštrumenti za doseganje teh ciljev so platforme, ki jih nismo pravilno izrabili. Ravno tako nismo izrabili čezmenega sodelovanja. Lahko damo za primer področje energije. Države bi lahko uporabile jamstvo za doseganje tega cilja na področju energije in s tem bi lahko zmanjšali birokracijo in povečali in izboljšali naš notranji trg. Z obstoječo zakonodajo in uredbo lahko to razjasnimo. S tem bi lahko omogočili tudi naložbe v kmetijstvo, v socialo, v ribištvo, kar bomo sedaj verjetno tudi začeli obstaja potreba potem, da ta sklad povežemo z kohezijsko politiko in strukturnimi skladi. Leta 2016 nismo porabili več kot 3 milijarde evrov, ki smo jih imeli na voljo za kohezijsko politiko in ta sredstva so zelo pomembna za majhna podjetja, za izobraževanje, za mlade ljudi in tako dalje. Te sklade je treba povezati s strukturnimi skladi in treba je tudi doseči dopolnjevanje, zato da bi izboljšali rezultate naših naložb. Zato smo povabili strokovnjake, da nam dajo informacije glede tega, kako bi lahko izboljšali izvajanje uredbe. V uredbi imamo minimum glede malih projektov in banke so postane kar živčne, če jim predstavimo projekte, ki obsegajo manj kot 50 milijonov evrov. 50 milijonov evrov v, Lizb v Lizboni pomeni čisto nekaj druge kot v Berlinu. In 50 milijonov evrov v Berlinu je čisto nekaj drugega kot v najrevnejših eh, regijah v Nemčiji. In 50 milijonov v Lizboni je nekaj čisto drugega kot v revnih regijah na, v notranjosti Portugalske. Zato imamo komite za naložbe, ki mora upoštevati te razlike in upoštevati posledice in vpliv teh naložb na lokalno skupnost. Potek naložb mora biti transparenten, mora obrazložiti vsa dejanja, vse ukrepe, vse stroške. In res je, da ustrajam pri posvetovanju in aplikaciji za posvetovanje, kar je nujno potrebno za majhne regije, zato da lažje predstavijo svojo kandidaturo. Ta aplikacija mora biti povezana z ban nacionalnimi bankami za razvoj, z regionalnimi bankami in cilj tega je tudi, da strukturiramo na prav način naše projekte. To je priložnost, ki ne smemo zapraviti. Res je, da je odstotek BDP-ja čisto drugačen, če gledamo to v primerjavi z regijami, z eh, lokalnimi skupnosti ali pa če na te številke gledamo absolutno. Vse regije morajo imeti dostop do sredstev preko te aplikacije Advisory Appi. To je ključnega pomena. Cilj tega sklada je tudi, da prispeva k teritorijalni koheziji. Kohezijska politika mora dopolnjevati druge inštrumente. Moramo izvajati inštrumente, moramo poskrbeti za odpravljanje vrzeli med regijami in uporabiti vsa sredstva, kot tudi sredstva znotraj sklada Horizont 2020. Ravno tako je treba pravilno izvajati in tolmačiti uredb in razumeti duh tega inštrumenta, ki ga imamo na voljo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, Jose Manuel. Hvala, da si podaril platforme. Sam sem včasih nekoliko presenečen, da nekatere določbe, ki smo jih unesli v, v zakonodajo, še niso povsem eh, izčrpane, zlasti, ko gre za nacionalne prispevke in eh, platforme, ki so pomembne za eh, stabilnost naložb. Tako da tu obstaja še precejšen potencial in upam, da nam bo ta razprava pomagala, da bomo našli načine, kako to bolje izkoriščati. Uh, Tako, zdaj pa sledijo naši gostje. Zahvaljujem se vsem govornikom, da so danes z nami. Najprej moramo spremeniti vrstni red. Prvi bo gospod Karlo Seki, ki je koordinator za omrežje TNT pri komisiji. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. Gospe in gospodje, zelo me veseli, da sem z vami iz vrste razlogov. Gre za zelo pomembno temo. Poleg tega pa sem bil v daljni preteklosti tudi podpredsednik odbora za gospodarske zadeve v Evropskem parlamentu, tako da se pravzaprav vračam v preteklost in to mi je kar všeč. Moja predstavitev, ki jo vidite na zaslonih, vam je na voljo kar na hitro bom šel skozi njo in se bom osredotočil predvsem na določena specifična vprašanja in na nove elemente. Najprej tu vidite predstavitev eh, tega, kako EFSI doslej deluje. To so podatki, ki se nanašajo na konec lanskega leta. Gre za področje prometa, kajti sam se bom Eh, glede na to, da sem koordinator za omrežje TNT, osredotočil na to področje, torej na promet in prometno infrastrukturo. Tu vidite, da promet, čeprav je pomemben sektor evropskega gospodarstva, čeprav potrebuje ogromno naložb, zato da bi zapolnili celo vrsto vrzeli zlasti na čezmejni ravni, uh, vendarle predstavlja samo 16 odstotkov potrjenega financiranja iz sklada EFSI, to je 3,6 milijard in to predstavlja 13 odstotkov mobiliziranih naložb iz sklada EFSI. Torej, kar zadeva ta instrument, učinek vzvodja ni uh, velik zaradi vrste projektov, s katerimi imamo opravka. Projekti na področju prometa vključujejo pristanišča, zlasti eh, gre tu za sklad za dostopnost pristanišč, eh, kot eh, se uporablja v Španiji, potem so tu eh, letališča, ceste in mreže TNT eh, in to je pomembno, je pa to tisti enostavnejši del pri uporabi sklada EFSI, večji izzivi so na drugih področjih. Potem je tu vozni park za železnice v Italiji, eh, na Polskem, v Združenem kraljestvu, projekti za čistejši mestni prevoz eh, in eh, lasniški skladi oziroma kapitalski skladi za prometno infrastrukturo. To so torej tisti projekti, ki se financirajo iz EFC, ampak za nas, za generalni direktorat MUF, EFC eh, se dopolnjuje z skladom za povezovanje Evrope. In tu vidite določene podatke na naslednji prosojnici, kjer je prikazana primerjava med tem, kaj je bilo doseženo na področju prometa s skladom EFSI in koliko je bilo opravljenega v različnih razpisih v okviru CEF. Eh, torej, v EFSI 29 projektov 12 milijard in pol, modalni prehod, torej multimodalni promet, eh, pomorski promet, eh, cesta, železnice in zračni promet. Pri tem vidite, da železnica niti ni v tolikšni meri prisotna pri skladu za povezovanje Evrope pa stvari potekajo precej hitro. Večino sredstev, ki so na voljo, je že bilo dodeljenih, odločitve so že sprejete in to je bilo zelo pomembno za to, da bi pospešili proces vlaganja. 458 projektov je bilo potrjenih v vrednosti 45,1 milijard, kar zadeva naložbe potem vidite pri vrstah eh, prevoza, da je v veliki meri prisotna železnica, kar je nekako druga plat tega, kar smo videli pred nekaj sekundami. Potem so tu notranje plovne poti in pa cesta, kar je nameroma na nizki ravni, zato ker so sredstva za ta področja na voljo drugot. Eh, pomorski promet 4 odstotke, zračni promet 4 odstotke in večmodalni promet 3 odstotke. Poleg eh, pregleda po sektorjih pa eh, so tu tudi še druge zanimive značilnosti. Naprimer na levi strani pri EFSI eh, vidite, da gre za podporo za mobilno opremo in eh, Eh, trajnostni mestni prevoz. To vrstni projekti so torej upravičeni do sredstev in eh, nekaj smo jih že financirali. Potem so tu naložbene platforme. To je že bilo izpostavljeno. Gre za zelo pomemben element zlasti, eh, ker so tu v igri projekti, ki po obsegu niso skladni z upravnimi stroški eh, EB, ki izvaja te projekte, zato je potrebno projekte združevati. To je mogoče narediti ali od zgora na vzdol ali pa od spodaj na vzgor. V primeru eh, povezave od zgoraj na vzdol, naprimer, je eh, zelo zanimiva platforma eh, Green Shipping, tu gre za pravzaprav standardne projekte eh, in s takim združevanjem lahko premostimo vrzel upravnih stroškov. Potem pa so tu tudi platforme od spodaj na vzgor. Primer tega je dostopnost pristanišč v Španiji, eh, konzorci Puerto del Estado, lahko temu rečem. In tu gre za en organ, ki je v stiku z EFSI in uh, je pri, pridobil financiranje, ki se potem uporablja za dostopnost več pristanišč. Torej, to vrstno združevanje je zelo eh, pomembno in to moramo imeti v mislih. Potem geografsko ravnovesje, to bi lahko izboljšali zlasti, ko gre za naložbe v kohezijskih državah. Vzvodje je tu precej visoko, kar pa zadeva eh, CEF je poudarek na koridorjih, na čezmejnih projektih in na odpravi uskih grl. Poleg tega pa je nekaj sredstev namenjenih tudi manjšim projektom in horizontalnim prednostnim nalogam. Eh, poskušamo zagotoviti čim boljše geografsko ravnovesje, je pa multiplikator manjši kot v prejšnjem primeru, ker tu govorimo o subvencijah, ki se povezujejo tudi z drugimi oblikami financiranja. Ampak tisto, na kar bi vas želel zlasti opozoriti, je tretji pristop, ki ga predlagamo. Rekel sem že, da obstaja precejšna možnost dopolnjevanja med EFC in CEF in zato predlagamo eh, ne alternativen, ampak dodaten pristop, ki mu pravimo mešanje, blending in uh, Danes je bil ravno na tem področju objavljen eh, razpis, najdete ga na spletni strani našega generalnega direktorata. In tu eh, nudimo podporo preko zadolževanja in zasebnega financiranja, kar pa ni nujno vedno dovolj. In to potem povežemo še z nepovratnimi sredstvi iz sklada CEF. Eh, Eh, eno milijardo imamo na voljo za ta razpis in gre za kombiniranje nepovratnih sredstev iz CEF z zasebnimi eh, sredstvi, z sredstvi z nacionalnih promocijskih bank ali sredstvi EIB e in EFSI. Eh, Eh, torej, vrsta virov, vključno z nepovratnimi sredstvi iz CEFA, lahko na ta način uporabimo za eh, posamezne projekte in na ta način lahko vzpostavimo eh, trden finančni svežen, ki pa mora seveda biti podprt in potrjen preden lahko steče postopek, ki ga predvideva razpis. In vedno, kadar je mogoče, se uporabi tudi EFSI za to, da bi povečali učinek vzvodja za zasebni sektor. Eh, kot rečeno, vse podrobnosti najdete na spletni strani. Eh, danes je bilo vse objavljeno, ruka sta 14. juli in 30. november. In če zaključim, gospod predsednik, se nam zdi to, da, eh, se nam zdi, da gre tu kot za neke vrste laboratorijski preizkus, gre torej za novost nekaj, s čimer poskušamo dopolniti EFSI kot tak in upamo in ne dvomim, da se vsi strinjate s tem, da bomo pridobili dovolj izkušenj eh, preko tega razpisa, da bomo lahko eh, podoben razpis eh, ponovno objavili tudi v naslednjem finančnem obdobju. Najlepša hvala. Hvala lepa. Prosim vse govornike, da če se le da, eh, se držite časa 10 minut za vsako predstavitev. Zdaj pa dajem besedo gospodu Joseju Fernando Figueredu, ki je izvršni predsednik institucija financira de desinvolvimento. Izvolite. Much, for... Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala za vaše vabilo. Imam zelo kratko predstavitev, da vam predstavim idejo glede tega, na kaj se bomo osredotočili in kako gledamo na to z, z vidika razvojnih bank in razvojnih bank razvoja. Sam delam na tem področju že vrsto let. Naj vam predstavim razlog, zakaj smo ustanovili takšno inštitucijo na portugalskem. Razlog je zelo enostaven. Imamo mm, gospodarstvo, ki temelji na malem gospodarstvu, več kot 90 odstotkov podjetij, je majhnih podjetij, tako kot v Evropi in po svetu. Te, ta podjetja so zelo pomembna za ustvarjanje dodane vrednosti, za odpravljanje brezposobnosti in tako dalje. Na portugalskem, kot tudi drugot po Evropi, razmišljamo o tem problemu in to ni problem samo južnih evropskih držav, ampak tudi drugih držav in gre za statistično opazovanje. In to je da se večina teh podatkov eh, podjetij sooča z pomankanjem kapitala in s financiranjem. In to seveda pelje v gospodarski problem, v pomankanje likvidnosti in v finančne težave. Zaradi tega ta podjetja ne morejo ustvarjati novih delovnih mest. V našem primeru imamo težavo, da majhna podjetja, mikropodjetja še posebej, porabijo veliko časa za to, da odplačajo obresti finančnim inštitucijam, namesto da bi se osredotočili na svoje delo in na sposobnost konkurirati na trgu kot vidite, poprečno gledamo, gledano, nimamo kapitala in aktive. To razmerje je približno podobno kot v drugih državah, vendar pa se razlikuje potem, da mi trpimo zaradi večjega finančnega pritiska in da moramo plačati dosti več obresti kot drugot po Evropi. Zato smo se odločili, da ustanovimo ta finančni inštitut za razvoj. Osredotočamo se ne samo na vprašanje dolgov, dolgotrajni dolgovi so problem po celi Evropi, ampak tudi na finančne rešitve, kapitalske rešitve, kot tudi drugot po Evropi sodelujemo tudi z finančnimi posredniki z javnega in zasebnega sektorja, z bankami, z um, tveganim kapitalom, z investicijskimi družbami in tako dalje. Na tej razpredelnici vidite naš strateški načrt. Imamo razpored dejavnosti, kjer upravljamo sredstvi, potem imamo tudi načrt za upravljanje sredstvi sklada EFSI. Poročevalci imajo prav, ko pravijo, da bi morali izboljšati spodbujanje teritorijalne kohezije v državah, ki že imajo dostop do teh sredstev, da združimo ta sredstva za to, da bi lahko pokrili sredstva, ki prihajajo z davkov, evropskih davkoplačevalcev. Torej imamo EFSI v obeh oknih. To je naš strateški načrt. Izvajamo že upravljanje strukturnih skladov, imamo tudi finančni inštrument, ki obsega 900 milijonov evrov. Imamo tudi sredstva iz obzorja 2020, sedaj bom prešel na zaključke in na priporočila, če želite. Tukaj imamo dve prosojnici. Gledajte, kaj smo ugotovili od začetka do sedaj in prispevke, ki smo jih dobili od kolegov. Mi menimo, da se soočamo z izzivi znotraj EFSI-ja in imamo nekaj priporočil za komisijo in za Evropski parlament za to, da povečamo zmogljivost tega sklada. Torej, prva točka je, da imamo dovolj goriva, da imamo dovolj sredstev in denarja za ta sklad. V oknu majhnih in srednje velikih podjetij imamo potrebo. Potem to pomeni, da majhna podjetja želijo dostop do sredstev, s katerimi lahko dosežemo pravilni strateški cilj v Evropski uniji, zato da za sredstva lahko uporabimo. Pozdravljam predlog komisije, da bi povečali proračun za to od septembra lansko leto. Torej, izziv je pred nami, ta vedno obstaja, da imamo dovolj sredstev na voljo, zato da sklad lahko deluje. Vendar pa imamo poleg tega, kar smo tudi že slišali, izziv in to je, da ta sredstva porabimo in da jih porabimo že obstoječe mreže inštitucij, ki delajo na terenu, ki zelo dobro poznajo situacijo na regionalni in nacionalni ravni, ki dobro poznajo mrežo majhnih podjetev in poznajo mrežje in mrežo inštitucij, da jih lahko uporabijo in da izvemo, kaj se dogaja na terenu, kaj se dogaja v praksi, da lahko pravilno usmerimo sredstva. In tako lahko sredstva damo najbolj učinkovitim bankam v regijah. Potem imamo tretji izjiv, ki smo ga ravno tako že omenili tukaj in to je kako bi lahko prispevali k dodanosti in kako bi lahko merili uporabo sredstev. Sem član odbora Svetovne banke o financiranju in skušamo oblikovati formulo glede dodanih sredstev. To vprašanje je vedno zelo zapleteno in moramo najti način, kako bi lahko to izvedli in sprejeli. Vprašanje se poraja in to vedno, če gre za razvojne banke, druge banke, inštitucije, finančne inštitucije, da bi imele dovolj sredstev in orodi na voljo za majhna podjetja ali pa samo obračajo že obstoječe bilance. To je zelo velik problem kot tudi izziv. In v povezavi s prejšnjimi izzivi mislim, da obstaja potreba po okrepljenem sodelovanju na ravni Evropske investicijske banke, na lokalni in regionalni ravni. Potrebujemo distribucijsko enoto, ki seveda upravljajo dobro delo, vendar pa je treba sodelovati tudi z lokalnimi partnerji, tako kot smo že slišali od poročevalcev. Videti moramo, da resnično pokrivamo celotno regijo in celotno področje in da davkoplačevalski denar resnično pride do podjetnikov, do majhnih podjetij. To je zelo pomembno tudi z vidika politike. Potem pa imamo dejstvo, da moramo uporabiti tisto, kar že obstaja, tako glede razvojnih kot finančnih inštrumentov. Veliko, kar se osredotočamo na nove rešitve, čeprav jih že imamo in smo jih že testirali in uporabili v prejšnjih programih ali pa v drugih situacijah. Potem pa iznajde, vedno želimo znajti nove rešitve možnosti nove inštrumente in rešitve. Čeprav bi lahko zadeve rešili na bolj enostaven način. Torej, uporabiti moramo tisto, kar že imamo, tisto, kar že vemo. In naj končam s priporočili, ki so povezana z izzivi. Torej, poskrbeti moramo za zadostna sredstva za EFSI. To je sedaj predmet razpre, razprave. V mojem primeru še posebej za majhne in srednje velika podjetja. Drugo priporočilo je, da moramo vzpostaviti jasno prioriteto za obstoječe inštitucije, za jamstva, za tvegani kapital, za kapitalske partnerje in pa za lastniške partnerje in pa tudi glede svetovalnih film, da ta poskrbijo, da resnično zadostimo potrebi. Veliko krat poslušam kolege, ki pravijo, da lahko pokrijejo 24-30 eh, odstotkov potreb, vendar pa, če ni tega učinka pomnoževanja, potem ne bomo pokrili vsega. Če imamo 2 odstotka pokritja in če imamo 50 kratno pomnoževanje, potem to pomeni, da ne poskrbimo za pravo uporabo sredstev. Treba je upoštevati tudi kakovostni vidik in pa politične cilje Evropske unije pri oblikovanju inštrumentov. Medtem, ko delamo na terenu, opažamo, da imamo včasih proizvode, ki jih na makroravni eh, deli Evropska investicijska banka imamo tudi distribucijske mehanizme Evropske centralne banke in tako dalje in to bi morali uskladiti. Na terenu se soočamo s pravimi problemi zmogljivosti. In za konec še, zadeve morajo biti enostavne in inštrumente je treba mešati, kolikor je to le mogoče. Seveda se že veselimo vaše formule za dodana sredstva. Zadeva ni lahka. To je zelo koristno in tudi pomembno. Naslednji govornik je gospod Bernhard Zagmeister, ki je predsednik evropskih inštitucij oziroma Evropskega združenja za jamstvene inštitucije. Najlepša hvala za povabilo. Spoštovani poročevalec, gospod predsednik, rad bi se najprej zahvalil za vaše povabilo. ICM praznuje 25. obletnico. In v teh 25 letih smo dobro sodelovali z evropskimi inštitucijami. Našimi člani so člani, ki so eh, nevladne organizacije in pa tudi akterje, ki delujejo posebej in posamično. Imamo javne predstavnike in pa tudi zasebne predstavnike. Vse naše inštitucije imajo enake cilje z jamstvenimi programi kot Evropska unija. To so inovacije, rast in spodbujene ustvarjene delovnih mest. Sedaj smo na polovici programa EFSIA in lahko ocenjujemo, da smo z našimi člani prispevali k 25 odstotki investicij in uporabe teh sredstev, ki obsega približno 69 milijard evrov. S tem smo podprli zelo veliko malih in srednje velikih podjetij in 25 odstotkov le teh je naših članov. Vemo, da je dostop do financiranja zelo pomembno vprašanje. Povečale so se tudi zahteve po varnosti, tako z kvalitetnega kot kvantitetnega vidika. Res pa je tudi, da moramo upravljati s tveganjem in preprečevati tveganje, ko banke želijo zaščititi svoje naložbe. imamo tudi um, financiranje, ki spodbuja rast, še posebej, ko gre za inovativne projekte. Te potrebujejo namreč veliko več časa, da lahko preučimo njihovo delovanje na trgu imamo zelo nizke obrestne mere, kar seveda prispeva k nizkim maržam za banke, kar je seveda precej težavno pri manjših projektih in zato jih banke ne morejo več financirati in opraviti skrbnega pregleda. Ti majhni projekti so veliko krat povezani z majhnimi zagonskimi podjetji in ta podjetja se veliko krat soočajo z pomankanjem dostopa do finančnih sredstev. Tukaj je še posebej zelo zanimivo okno malih in srednje velikih podjetij znotraj sklada EFSI. Tukaj pozdravljamo še posebej sodelovanje s skupino Evropske investicijske banke z EIF-jem in INOFINOM. 16 naših članov iz 13 evropskih držav imajo pogodbe za takšna jamstvena sredstva in inštrumente. Imamo že veliko izkušen na tem področju, kajti pred EFSI-jem smo že imeli podobne inštrumente. Zato smo tudi pozdravili julija 2016 prenos 500 milijonov evrov v okno za malen srednja velika podjetja. In omeniti je treba tudi podvojitev sredstev in to je treba podpreti. Objavili, um, upravili smo javnomnensko raziskavo med našimi člani, in obstaja popraševanje po 200 milijonov evrov do leta 2020. In treba je tudi preučiti v naslednjih mesecih, če je ponudba v skladu s popraševanjem. Imamo seveda popraševanje po nasprotnih jamstvih, ne pa po posrednih jamstvih. Zaprosili smo tudi za študijo iz Italije, iz KPMG-ja in skušali smo ugotoviti, kakšne so razlike med različnimi distribucijskimi kanali in če ti jamstveni inštrumenti med neposrednimi jamstvi oziroma med vrač, eh, vratnimi jamstvi delujejo kot nacionalni inštrumenti na trgu. Ugotovili smo kar nekaj dognan, ki potrjujejo naše teze, o katerih smo že razpravljali v državah članicah in da, povra, da povratna jamstva poskrbijo za več rasti, za več delovnih mest in da so ti povezani z regionalnimi programi. In da ti vplivajo na projekte, ki poskrbijo za makroekonomski učinek. Tukaj treba omeniti tudi evropska sredstva, ki so povezana z nacionalnimi sredstvi in lahko poskrbijo za večji vzvod še en pomemben dejavnik je, da regionalne in nacionalne jam, uh, jamstveni skladi ne delujejo in da nimajo tako la, lahkega dostopa do trga. Z našega vidika, glede na te prednosti in na makroekonomski učinek, lahko damo prednost tem posrednim jamstvem, ki jih lahko hitreje uporabimo. Imamo tudi jamstva, ki imajo svoje pristojbine, kot naprimer znotraj inofina. V primerih, ko imamo evropske jamstvene inštrumente, kot je Kosme, naprimer, imamo finančne posrednike in tukaj je treba posvetiti več pozornosti tem povratnim jamstvom in pogledati, kakšna, kakšen je učinek v primerjavi z posrednimi jamstvi. Pri Kosmeju bo prišlo do sprememb glede finančnih sredstev, kaj ti zelo težko je razlikovati med inovativnimi in neinovativnimi projekti. In v tem smislu bi lahko poenostavili razvoj programov. Treba je tudi zagotoviti določeno raven transparence in povdariti je treba da je treba poskrbeti za enaka pravila med različnimi jamstvi. Za konec bi rad tudi povdaril, da pozdravljamo, da EFSI 2.0 že je že v načrtovanju in da je treba povdariti dobro sodelovanje z Evropsko komisijo in skupino EIB, in da to sodelovanje odlično poteka z našo inštitucijo. Za to sodelovanje bi se rad iz srca zahvalil. Še posebej pa bi rad povdaril, da opazovanje učinka vzvodov ni dovolj, kajti ti niso vedno v skladu z makroekonomskimi učinki, ko gre za inovativne projekte rezultate, če merimo rast in ustvarjanje delovnih mest. Zato bi radi priporočili, da moramo računati na finančne, nacionalne finančne posrednike. Najlepša hvala za vašo pozornost. Veselim se že razprave. Merci, monsieur, la parole... Hvala lepa. Besedo pa sedaj dobi gospa Katažina Anžamara, direktorica za regionalni razvoj z Polske. Hvala lepa, gospod predsednik. Dame in gospodje, hvala lepa eh, za to možnost, da z vami delim izkušnje. kar zadeva izvajanje Evropskega sklada za strateške investicije. Pogledali bomo, kako zadeva izgleda strani promotorjev in tudi kakšne so praktične, kakšne so praktične povezave z javnimi in pa komercialnimi akterji. odziv posrednikov je dober, še posebej tistih, ki sodelujejo v inštrumentu za MSP. -je. Eh, glede strukture teh produktov za trg, eh, to se jim zdi zelo enostavno in fleksibilno in na ta način lahko izpolnjujejo zahteve in potrebe trga. Zelo pozitivno je to, da so vidni določeni elementi, ki jih je potrebno še ukrepiti in nadalje razviti. Ena takšna zadeva je dejstvo, da utegne ta inštrument delovati tudi nekoliko dlje. To izhaja iz dejstva, da so številni projekti, ki so dokaj eh, inovativni, mm, da številni ti gredo dlje od triletnega obdobja. Nekaj jih je bilo zdaj nekako zamrznenih eh, pri EIB, ker ni bilo jasno, kako dolgo se bo lahko lahko še financirali mm, na dolgi rok. Torej. Nadaljne poenostavitve na ravni EFSI in pa evropskih strukturnih skladov je tisto, kar potrebujemo še posebej, ker deva javno zasebne partnerstva in pa vidik državnih pomoči. To so pogosto oska grla, ki jih ne moremo rešiti ali premostiti in brez rešitev teh problemov bodo verjetno številni problemi, ki imajo ta element dodatnosti, na koncu koncev ne bo deležnih financiranja. Imamo pa željo, da bi bilo bistveno bolj transparentno, kakšne amandmaji bodo predlagani in kdaj. Kajti tu pa tam dobivam informacije, da se bo kaj spremenilo oziroma razvilo, ampak nimamo pa nekega, neke enotne točke, kjer bi promotori lahko videli, kakšne rešitve se iščejo in eh, odkud bodo te informacije prišle. Večina informacij poteka preko držav članic, ne smemo pozabiti, da predstavniki držav članic z ministrstvo in pa potem tudi Eh, banke, mm, promotorice in pa promotori v državah članicah. Torej vsa ta pot od prve točke do zadnje je zelo dolga, tako da bi pomoč tu bila dobrodošla. Glede nadaljnih možnih eh, ukrepov. Prva stvar, ključno vprašanje je ta dodatnost. komunalke SMU in no, torej tega okna za MSP. -je. Težko bi poiskali eno samo definicijo, ampak če pogledamo pojem dodatnosti z vidika nekega drugega vira financiranja eh, iz EU eh, e in tu vidimo, da je do okna MSP zaradi pravil okrog državnih pomoči, zaradi zelo velike fleksibilnosti e FCN nekaj, kar dokaj enostavno preide v roke zasebnih eh, finančnih institucij in eh, od tam je potem proces izvedbe pri promotorji dokaj ne birokratski. Ampak eh, evropski strukturni skladi pa so bistveno bolj zbirokratizirani zaradi pravil. In tudi to naj bi porabili za finančne inštrumente, no, predvsem kar zadeva strukturne investicijske sklade. In če pogledamo, kako stvari izgledajo, vidimo, da imamo preko Junkerjevega načrta veliko inštrumentov, ki so dokaj enostavno na voljo, ampak eh, kasneje bo bistveno težje projektne portfelje zvajati leta 2018 eh, nas čaka srednjeročni pregled in države bomo spraševali, kako uporabljajo strukturna eh, sredstva. Tako da eh, obstaja eh, velik potencial, negativen potencial za to, da z enim virom financiranja EU izrinemo drugega. Tako da ne bi smeli govoriti zgolj o mešanju teh sredstev, ampak tudi o tem, da se ta sredstva porabijo na trgu. krepitev komunikacij mm, in sposobnosti eh, tega svetovalnega centra za pomoč pri izvajanju projektov. Tukaj predvsem za prakse, ki so že prisotne na trgu preko Evropske komisije, preko memorandumov EIB, to so lahko javno zasebna partnerstva, analize stroškov in koristimo. Če resnično pogledamo mm, kompleksnost finančnega inženiringa in pa razvoja, projektnega razvoja tistih projektov, ki si prizadevajo za financiranje iz Junkerjevega načrta, potem vidimo, da ta vprašanja niso rešena. Potrebujemo torej bolj natančne projekte eh, oziroma bolj natančne, natančna usposabljena eh, za projekte, potrebe prijavljanja projektov. In številni promotori so mi dejali, da niso bili sploh obveščeni o tem, da se lahko z tem svetovanjem centrom posvetujejo, čež da projekt še ni dovolj dobro pripravljen. Ampak ravno to je tisto, kar spet na stran pravi, da je potrebno v projekte vključiti. Če se torej promotor projekta pogovarja s predstavnikom EIB in ne more dobiti informacij o možnih svetovalnih okrepih, potem nekaj ne funkcionira. Morda je treba stvari še nadalje razviti z vidika kapacitet, kajti denar potrebujemo potem tudi za izboljšeno sposobnost, ampak očitno nekaj na terenu ne funkcionira. Potem nadaljne usklajevanje. Usk upravičnosti do strukturnih eh, sredstev in pa sredstev iz eh, Junkarjevega načrta in drugih virov financiranja. Zakaj je to pomembno? V tem trenutku se je kar nekajkrat zgodilo, da so promotori projektu dobili informacijo, da bi bilo bolje, če bi pripravili dve ločeni vlogi, eno za Junkarjev načrt, eno za druge oblike financiranja, ker imamo še vedno velike težave z upravičnostjo določenih elementov. Tako da, če gledamo zdaj vprašanje finančnega inženiringa, eh, da se na ta način znižuje tveganje, vidimo, da vse skupaj ne pije vode, ker ti ne gre za nič dodatnega, gre samo za ločen denarni tok, ki ga je potrebno ločeno obravnavati in zahteva samo pač eh, ločeno vlogo, ki se pripravlja po drugačnih pravilih. Potrebujemo tudi bolj poglobljeno komunikacijo glede možnosti eh, mešanja različnih sredstev. To vidimo tudi v poročilu o stanju v EFSI. Imamo že usmeritve glede združevanja strukturnih in investicijskih sredstev z EFSI-jem, ampak če želimo kaj storiti, vidimo, da nimamo ravno najbolj natačnih informacij. Imamo le razno razne scheme z puščicami in tako naprej, ker vidimo finančne tokove, ta gre lahko tja, ta gre lahko tja. To je le začetek resnično zahtevnega procesa za vzpostavitev finančnega instrumenta ali nekakšnega finančnega inženiringa za projekt. Tako da zadeva mora biti bistveno bolj poglobljena. Iz izkušenj vem, da evropske institucije niso najbolj naklonjene zelo praktičnim primerom, kajti v nekem drugem primeru je lahko vse drugače, ampak eh, če ne bomo premostili teh eh, vrzeli noskih grl, potem ostaja vse v rokah eh, svetovalcev. Več transparentnosti glede izbire procesov, mm, izbirnih procesov na EEB, sploh kar zadeva predlagane pogoje za financiranje. Marca lani se spomnim, da smo tu govorili o tej isti temi in ne vidim nobenega napredka pri tem. Slišala sem celo za primere, kjer se Junkerjev načrt predstavlja kot ista oblika financiranja kot eh, financiranje EIB, le da je morda obseg večji za en sam projekt ampak koliko razumem, to ni tisto, kar smo skušali doseči. In eh, morda je tu nekoliko več promocije financiranja, morda je tu eh, več jamstev za znižanje eh, zahtev po garancijah, ampak če ne bo vse skupaj bolj inovativno in manj, in manj infrastrukturno, potem ne bomo rešili teh finančnih težav, če ne bomo uporabili več možnosti za delitev tveganj in če ne bomo sploh odgovarjali na vprašanje, kakšne eh, možnosti tveganja lahko uporabljamo. Če pogledamo eh, možnosti, ki jih ima EIB, EIB jih ima veliko, kar zadeva pokrivanje tveganja. Morda bi celoten sistem eh, ocene tveganj projektov v EIB morali spremeniti ali pa bi potrebovali ločen sistem ocene tveganj za projekte iz Junkerjevega portfelja, ampak zaenkrat lahko povem, da se kapacitete EIB e ne izkorišča za Junkerjev načrt potem eh, več rešitev, ki ne bi jih eh, transparentno predlagali za zagotavljanje dodatnosti in obseg eh, samih posojil ne sme biti edini element. To sem omenila že, že v prejšnjem, na prejšnji točki, ampak dejstvo je, da je pomenilo, da izbiramo določene možnosti tvegan, ki so bile predstavljene promotorjem oziroma posrednikom in potem eh, preko njih promotorjem, vedno jih je bilo več. No in potem boljše komuniciranje s promotorji glede procesa izbire. Naj končam? Dobro. Ja, vaše sporočilo je jasno in zelo spodbudno. Dobro, torej sem zaključila. Dobro, hvala lepa. Zato zelo spodbudno sporočilo za EIB, komisijo in nedvomno tudi za parlament. Gospa Suzana Hargitaj, direktorica za sofinanciranje iz evropskih sredstev in finančne inštrumente pri EBRD. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Veseli me, da imamo danes to besedo. Mi smo vaša banka. EBRD je v večinski lasti držav članice EU, uh, eh, Unije in EIB. In pred 25 leti smo bili ustanovljeni za investicije v srednjo-sodni Evropi. Tu smo prisotni, seveda ne v vseh državah članicah EU, ampak v 12. To je morda relevantno in eh, nismo sestavni del EFSI-ja, tako da to je nekako pogled od zunaj na vznoter, pa vendar. Dobro, torej, v eni minuti bi vam rada predstavila, kaj mi počnemo drugače. Torej, kot prvo, delujemo lokalno. V 12 državah imamo 110 eh, bankirjev in svetovalcev MSPM in 90% naših investicij v eh, teh eh, državah Cipr, Grčija, Estonija in druge, e, tu sodelujemo z lokalnimi bankami. E, Veliko krat je bilo govora da, o velikih projektih. No, naš eh, optimalni obseg projekta je 20 milijonov evrov sofinancirana. Druga zadeva, mi financiramo iz naše lastne bilance. Torej, od samega začetka eh, smo prevzemali tveganja v našo bilanco in imamo nek določen apetit po tveganjih. Prevzeli smo celo lastniški delež v grških bankah, tako da razumete, o čem govorimo. Da je dodatnost v našem svetu pomeni dodatno k komercialnemu financiranju. Tako da ne morem početi tega, kar počne Unicredit, kaj počne Erste, kajti vaši delničari bodo potem prišli eh, k meni in rekli, da jih eh, izrivamo iz trga. Tako da moramo početi nekaj drugega in eh, če sodelujem z eh, našimi strankami, jih je potrebno eh, spodbujati, da ponujajo sredstva novim eh, MSP-jem, iskati morajo možnosti podjetnice in tako naprej. Evo da dela tudi na reformiranju investicijskega okolja. In naj vam povem par stvari s tem v zvezi, kajti mislim, da je to pomembno tudi za uspeh EFSI-ja, da torej delamo na tem, da se stvari več za izboljšanje investicijskega okolja vsaj v državah EU12, v katerih smo dejavni. Mi smo dokaj fleksibilni pri oblikovanju naših produktov, ker nimamo nekih masovnih produktov in moramo pristopiti klientom pri strukturi našega dela in eh, ponujemo tudi podporo MSP-jem na terenu, sodelujemo z lokalnimi eh, svetovalci, podpiramo ustvarjalne industrije. Eh, kar zdaj tržinske načrte, pravo investicij, podpiramo ženske pri, eh, na njihovi podjetniški poti in smo tudi dokaj zelena banka. Lansko leto smo imeli že 30 odstotkov vseh investicij, ki so prispevale k podnebnim ciljem in naš cilj je, da bi dosegli 40 odstotkov. No, ko podpiramo MSP-je, uporabljamo naša lastna sredstva, torej dobiček, ki ga ustvarjamo v članicah EU, eh, e v 12 članicah EU, kajti dejstvo je, da mi nimamo dostopa do evropskih sredstev. Kot rečeno, aktivni smo v 12 eh, državah od 28 eh, članic. Eden vaših kolegov iz Romunije me je vprašal, ampak Žana, zakaj pa ne delate več v naši državi? Zato sta dva jasna razloga. Najprej še vedno moramo dobiti pripravljene projekte. Tudi mi eh, z veseljem pripravljamo te projekte, predvsem javno-zasebna partnerstva, infrastrukturni eh, projekti, pomoč MSP-jem. Druga stvar, naš mandat je, da podpremo možnosti tudi drugih, da ponavljajo naše izkušnje. Na kaj se osredotočamo? Ne na vse. Vsekakor pa energetska učinkovitost, obnovljivi viri, Eh, trajnostna urbana mobilnost, sodelovanje v infrastrukturnih projektih. To je kratek pregled in na ta način vidite, na kaj se osredotočamo. Ne na vse zelo izbrano investiramo, ampak investiramo neposredno, neposredno prevzemamo tveganja, eh, obič, seveda z običajnimi eh, jamstvi in seveda večinoma financiramo tudi z državnimi garancijami v teh državah. Največji izziv za nas je sodelovati z in delati mimo uh, evropskih strukturnih skladov. Zdaj se ravno pogovarjamo o 120 milijonskem posojilu v Bolgariji eh, in da to potem eh, nekako tudi z vzvodjem okrepimo, ampak zelo težko je priti mimo vseh težav, s katerimi se soočamo. Tudi v Litvi. Uh, Ja, pripravljamo takšna kapitalska sredstva in svetujemo litvanskim vrstim, ampak zopet smo nekakšen insider in outsider sočasno, tako da se več časa porabi za institucionalne e, probleme kot za dejansko delo. In kot vidite, nekako smo se srečali pri FCU. Ja, moram to reči, ker je bilo res slučajno. Mi smo gledali projekt eh, javnostnega partnerstva za Eh, avtocesto na Slovaškem in tam smo se nekako zaleteli v EIB. Tudi v Grčiji smo bili zelo aktivni pri eh, transakcijah z višjimi tveganji in tam smo prevzeli više eh, tveganje, ko gre za mm, kreditne obveznosti. Sicer grške banke ne bi mogle posojati denarja, prav tako delamo v sodelovanju z EF, mm, ja, investiramo v kapitalske sklade, imamo tudi več projektov v Romuniji, na Hrvaškem in Grčiji za infrastrukturo telekomunikacije in energetiko kar bi pač financirali po običajnih korporativnih stopnjah tveganja. No, ampak vas zanima tole. Mi menimo, da skupaj lahko naredimo mm, nekaj novega in eh, spremenimo stvari na boljše. Povedala sem že, da se pogovarjamo z podpornimi storitvami za strukturne reforme, kjer skupaj op lahko upravljamo eh, politične reforme v teh 12 eh, državah, eh, torej Unija kapitalskih trgov. Tu imamo veliko izdaj obveznic Poljska, Romunija, Slovaška in Hrvaška, tako da delamo na tem. Delati moramo tudi na reformi eh, politik za promocijo energetske učinkovitosti. Mm, to je zakonodaja ESCO, pa tako moramo ukrepiti sodelovanje v infrastrukturi za zasebni sektor in z njimi sodelujemo tudi na programu, ki bi ga lahko skupaj implementirali v teh državah. Investicijske platforme, tu mislim, da lahko storimo več. Lepo je sicer, da imamo vse evropske investicijske platforme, ampak naše države pravijo, da bi si želeli nacionalnih platform, ker se počutijo nekako izgubljene, eh, kadar gre za evropske platforme. Tako da nacionalne ali regionalne platforme iz dveh razlogov eh, Eh, večjo sredotočnost na države same in kot drugo, tveganja so lahko sicer nekako razširjene, ampak običajno je to zelo nacionalno usmerjeno in privabimo lahko tudi regionalne financerje. No, tu sem pokazala, kje lahko sodelujemo. Za FCM1 je energetska učinkovitost na področju komunalnih storitev, MSP-a in eh, korporativnih storitev. Ne govorim veliko o nacionalnih korporativnih eh, bankah, eh, promocijskih bankah, ker ne sodelujemo s komercialnimi bankami in ne želimo njihovega denarja v te platforme vključevati. Potem so tu pametna mesta, tudi to lahko financiramo na komercialni ravni s sodelovanjem FCS, s sodelovanjem EBRD in komercialnih bank, če razvojne banke ali nacionalne promocijske institucije lahko uh, lažje sodelujejo na ta način in ki so možne tudi povezave z zasebnim sektorjem in z veseljem pripravljamo projekte in seveda financiranje. Razpravljamo eh, tudi o neposrednem financiranju z našimi kolegi. Eh, v EIB imamo tudi neposredna lasniške deleže v eh, posameznih podjetjih, imam tudi lokalno prisotnost in iščemo mora biti nevrzeli v teh državah, ki so potrebne z vidika investicij. Prav tako se pogajamo z svetovalnim centrom eh, Evropskih investicij o tem, kako pomagati malim podjetjem. Prosili so nas, da o tem razmislimo in to je tisto, o čemer zdaj eh, vodimo pogajanje z Romunijo, Bolgarijo in Grčijo, kako to lahko torej mm, izvajamo z zunanjimi izvajalci. Imamo metodologijo, sodelujemo z lokalnimi eh, svetovalci na ta način. Mislim, da lahko z lokalnimi svetovalci zagotovimo tako posel za njih, kakor tudi dejansko eh, dostop do kvalitetnih projektov. Tako da želimo prispevati identifikacijo projektov in strukturo, kajti tu smo eh, prisotni v teh državah. Želimo sodelovati z našimi partnerji EIB eh, za uporabo jamstev EFSI, da se na ta način lahko nekoliko bolj tvegano lotijo posameznih investicij ali pa platform. In ponovno Z veseljem pomagamo pri pripravi infrastrukturnih projektov, to smo že počeli v Romuniji, naprimer smo pripravili prvih eh, sedem pametnih mest in pa projekte za trajnostno eh, urbano mobilnost, brez kakšnih posebnih garancij in smo pripravili te projekte in to bi radi storili tudi v drugih državah in z veseljem nadaljujemo z našim delom od, od eh, svetovanja MSP-jem do drugih področjih. Kot rečeno, smo vaši partnerji, naš namen je izboljšati investicijsko okolje in veliko dobrih bank imamo v teh državah in te je treba vključiti s indiciranimi posojili eh, in sočasnim financiranjem, da se ne kopajo v lastni likvidnosti, tako rekoč, tako da z veseljem tudi mi sodelujemo kot partner v EPSI-ju. Hvala lepa. Hvala vsem petim naših govornikov, ki so nas tu nekako obvestili v napredku. Mislim, da smo kar nekaj naredili na področju poenostavitev in eh, ustvarjamo delovna mesta. Potrebujemo svetovalce, specialiste za to, da razlagajo, da sploh postane razumljivo vse tisto, kar skušamo storiti. No, besedo bi sedaj dal našim kolegom, članom odborov in da nas spomnim eh, tudi tiste, ki so bili poročevalci ali poročevalci v senci, eh, bodi si v eh, skupnem odboru Econ Budget ali pa so bili pridruženi v drugih odborih preko člena 54 našega poslovnika. Besedo bi Udo Bulman. Ja, hvala lepa, Žan, zelo prijazno. Ja, če vlada interes med drugimi kolegi, ki niso dobili možnosti govoriti, potem bi vsega kar raje besedo prepustil njim, mene pa lahko date na seznam kasneje za nekaj zaključnih besed. Če pa nihče drug ne želi, pa lahko tudi jaz začnem. Vi odločite, predsednik. No, če želite, imate kot poročevalec dve minuti. Dobro, prav. Torej najprej hvala za vse te predstavitve. Mislim, da je to že bilo zelo koristno, zelo koristen prispevek našemu delu in našim razpravam. Cela vrsta vprašanj se nekako pojavlja v vaših prispevkih. In morda bi začel z zadnjim prispevkom, gospe Hargitaj. Morda nam lahko poveste veliko dobrih novic o EBRD ste nam namreč prinesli. Zanima me, zakaj je sistematično za vas eh, prednost sodelovati z EFSIM, po drugi strani pa ne izkoriščate sodelovanja z regionalnimi in nacionalnimi promocijskimi bankami. To bi me zanimalo čisto z nekako tehnološkega, tehničnega vidika, kje je tu prednost oziroma korist za EBRD in kje so slabosti sodelovanja z regionalnimi nacionalnimi promocijskimi bankami, kajti zaenkrat smo vse čas na nacionalni ravni zahtevali nove inštrumente, na portugalskem naprimer, tu so nam portugalski kolegi že povedali, da je bilo nujno tam sploh vzpostaviti takšen sistem eh, promocijskih bank. In eh, zanima me, kako so te institucije medsebojno povezane, kako morda konkurirajo eh, druga drugi in kje je tu prednost medsebojne, medsebojne podpore. To kot prvo. Potem je bilo veliko informacij, ki so podali tudi drugi kolegi. Opozorili ste na določene primere z popolnoma drugačnih eh, pogledov, z vidika MSP-ja, z vidika konkretnih projektov in organizacij v teh in tako naprej. In nasplošno imamo tis, da ne dosegamo željenih rezultatov. Imamo kapaciteto, ampak ne dosegamo rezultatov. In to mislim, da vsega, kar nas mora zanimati zdaj v tem obdobju ocenjevanja in vrednotenja in tudi v prihodnje če bi vse skupaj nekako strnili v eno samo misel, kaj je največja pomankljivost, največja ovira, ki nam onemogoča doseganje zaželenih rezultatov in kaj bi lahko storili proti temu. Torej, slišali smo celo vrsto eh, argumentov, pogledov in tako naprej, ampak če bi se morali osredotočiti na eno misel, kaj bi bilo, kaj bi bilo to. Hvala. Hvala. Torej, nadaljujemo z poročevalci odbora Ekon. Besedo namreč dobi Otmar Karas. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, dame in gospodje. Tudi jaz se iskreno zahvaljujem. Mislim, da smo številni dobili zdaj potrditev naše analize prednosti in slabosti in prednosti, ki jih izpostavljate tudi jasno kažejo na to, kako zelo pomembno je to vrstno vrednotenje za EFSI. To ni zgolj neka kozmetična zgodba, ampak dejstvo je, da moramo še marsikaj prilagoditi, da bomo lahko res vrhunski igralci na področju političnega financiranja. No, tu je to vprašanje, koristnosti povratnih eh, garancij za podjetja. In zanima me, kako je dejansko lahko nekoliko bolj eh, konkretno opišete koristnost tega. Ena stvar ostaja odprta. Mm, razvojne banke ali premogljske banke ne krepimo mm, tako zelo močno, eh, ker smo bili mnenja, da države članice premalo investirajo v izgradnjo tega sklada in pač izbirajo bližnjico in krepijo nacionalne razvojne banke. In zanima me, kaj bi lahko še dodatno naredili preko držav članic, da bi izboljšali oziroma da bi dali na voljo dodatne kapacitete v državah članicah. Naslednja zadeva je vprašanje sodelovanja med eh, razvojnimi bankami in jamstvenimi institucijami. To ste pohvalili in zanima me, ali lahko kaj eh, bolj konkretnega na to temo eh, poveste. Kaj bi morali še izboljšati, da bodo te razvojne banke v vseh državah članicah EU e igrale ustrezno vlogo? In še ena zadeva, o kateri je govoril gospod Bulman. In sicer vprašanje za gospod Džamara Žučidvo, kako je s kapacitetami? Sedaj smo vse čas poslušali, da je kapacitet premalo in da cilji, ki jih želimo doseči z EFSIM, e, eh, potrebuje večje kapacitete. Vi pravite, da kapacitete niso izkoriščene obenem pa potrebujemo nekakšne tromestne številke eh, dodatnih kadrov. Eh, mi menimo, da smo še eh, preveč nekako na ravni statusa quo pri teh eh, projektih in še bistveno premalo v, v ligi najboljših. Tako da me zanima, po vašem mnenju, kaj se mora spremeniti v EEB oziroma kaj bi mi morali še dodatno ustvariti poleg FCA, da bomo cilje iz FCA dosegli. In še zadnje vprašanje, ali imate izkušnje s tretjimi državami? Namreč slišim, da je vse več problemov mm, s tretjimi državami, Izrael, Amerika, eh, razvojni inštituti, eh, evropski projekti, ki se odvijajo v sodelovanju s tretjimi državami izven EU, ali imate kaj izkušen s tem in eh, kakšne zaključke lahko potegnete tu. Merci. Najlepša hvala. Zdaj pa dobijo besedo člani odbora za proračun, najprej naš poročevalec, gospod Fernandez. Merci, hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vsem gostom uh, za strokovne prispevke. Uh, imam zelo konkretna vprašanja. Uh, in sicer mislim, da lahko izboljšamo tudi prepoznavnost tega sklada. In sprašujem vas, kako bi lahko to prepoznavnost izboljšali. Podprli smo veliko MSP-jev, ampak eh, večina podjetij še vedno ne ve, da so dobili podporo iz sklada, ki temelji na jamstvih iz evropskega proračuna. Še eno vprašanje in tudi tu bi želel slišati vaše mnenje, kar zdaj v projekte, ki sploh ne pridejo v sistem. Kajti projekti, ki so v sistemu, ki so bili potrjeni, uh, ali pa ki so bili v sistemu, pa niso bili potrjeni, so eno. Ampak tu so tudi drugi projekti, ki sploh ne pridajo v sistem, ker EIB takoj reče, ne, ti projekti so premajhni, to je samo 25 milijonov, ter torej vas ne moramo podpreti. Ampak zanimivo bi bilo vedeti, kateri so ti projekti, ki sploh niso eh, prestopili praga, zato. Ker ne glede na to, ali gre za platformo ali ne, bi lahko katere od teh projektov vendarle podprli. Eh, potem je tu svetovalna služba, svetovalno središče. Na tem ustrajam, ker mislim, da eh, bi na ta način lahko zagotovili bistveno boljšo kakovost. In eh, deloma bom sam odgovoril na vprašanje, tudi s tem bi lahko izboljšali prepoznavnost sklada. Hkrati pa je to tudi način, kako Eh, pomagati k spostavitvi drugačnih rešitev. Eh, tudi to je neka platforma, s, katerim, s katero bi lahko nekako eh, povezali sredstva iz drugih skladov s skladom EFSI. Uporaba tega središča je brezplačna. Za MSP je predstavljala to samo tretjino stroškov. Ne vem, ali javnost ve, da je to, to vrstno svetovanje brezplačno. 20 milijonov evrov na leto namenimo za to svetovalno službo in iz prispevkov vidim, da tisti, ki spodbujajo projekte, pravzaprav uh, sploh niso obvešeni o tem, da to obstaja. V čem je problem? Kaj lahko naredimo? Kaj lahko zapišemo v uredbo, da bodo stvari drugačne? Uh, kajti mislim, da je uredba korektna, da je člen ustrezen, da je cilj zelo jasen, vendar eh, lahko zgolj ponovim, da včasih problem ni v uredbi, ampak v izvajanju uredbe. Ampak če lahko to kakorkoli izboljšamo, potem bomo veseli kakršnega koli predloga. In pa še nekaj, govorimo o raznolikosti eh, o raznolikosti oziroma diverzifikaciji v geografskem smislu in tudi po tematski plati. In zanima me, ali bi se zauzemate za to, da bi neko področje, kot je podnebje, imelo določeno eh, številko, ki bi bila s tem povezana. Naprimer, da je določen delež projektov potrebno nameniti temu področju. Kaj menite o taki možnosti? Uh, kajti eh, duh uredbe je, da bi bila čim bolj odprta in ki omogoča potrjevanje vseh projektov, ki so skladni z politiko eh, Evropske unije, s pametno rastjo, s trajnostnim razvojem, eh, z vključujočo rastjo. Eh, in pa ki, projektov, ki so skladni tudi s porazumi, ki jih je Evropska unija potrdila, naprimer Pariški sporazum. In vprašanje je, eh, kakšna, kako vi vidite to možnost, da bi v uredbo dejansko zapisali, da je potrebno določen najmanjši delež projektov nameniti eh, projektom na področju podnebja. Najlepša hvala. Hvala zdaj pa gospa Zabal Rubijan. Eh Če ne, pa najprej gospod Krmel, naš koordinator. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej naj se zahvalim vsem gostom za prispevke, ki smo jih slišali. Zelo me veseli, da je danes pred nami toliko eh, strokovnjakov. To je seveda zelo prijetno. In upam, da sem razumel vse, kar ste želeli povedati. In mislim, da lahko na podlagi svojih analiz ugotovim, da ste. Eh, na neki splošni ravni zelo dobro predstavili, kakšni so bili pozitivni učinki eh, našega delovanja na področju gospodarstva, na področju financiranja. Ampak, če sem čisto iskren, se mi zdi, da eh, nekaj manjka pri konkretnem izvajanju. Prilistal sem prvi osnutek poročila, vse, kar je zapisano, je lepo in gotovo drži, ampak vendarle me zanima zelo eh, konkretno, kar zadeva učinek vzvodja in kar zadeva dodatnost naložb. Eh, kaj to pomeni pri nekem projektu? Želel bi res videti, vsaj pri nekem vzorčnem projektu, kako človek izračunati to dodatnost oziroma kako se izračuna učinek vzvodja. Tu imamo pravka z nekimi povprečnimi vrednostmi, ampak konkretno bi me zanimalo, kako se to izvede pri projektu. Uh, Uh, imamo včasih opravka z enim ali drugim konkretnim projektom in potem, če vidim, da se v Nemčiji zgradi nek odsek avtoceste, nisem posem prepričan, ali je to res eh, vzor uspešnega izvajanja projekta s pomočjo EFSI. In zato bi rad videl in imam konkretno vprašanje in prošno za vas. Danes smo časovno omejeni. Eh, ali bi bilo mogoče, da bi uh, se lahko obrnil na EIB in da bi mi tam nekdo, ki je pristojen, pojasnil, bi bil na voljo in mi povedal, kako teče ta postopek, kako potekajo izračuni in kakšne številke pridejo na koncu iz tega. Uh, to bi mi bil zelo koristilo. Uh, Eh, torej, eh, če pa seveda lahko danes odgovorite na moje vprašanje, je to še toliko bolje, ampak verjetno to ni mogoče in pravzaprav bi bilo pravzaprav eh, ljubše, če bi lahko to konkretno prediskutiral s katerim od vaših kolegov. Najlepša hvala. Verjetno niste edini, ki imate tako željo. Gospod Rike. Ga ni, gospod Manka. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej naj povem, da sem bil vedno zelo pozitivno nastrojen do EFSI-ja in enako velja za mojo poslansko skupino. To pravim zato, ker bodo morda moje nadaljne pripombe bolj kritične, ampak v zadnji predstavitvi, ki smo jo slišali, je bilo omenjenih nekaj projektov, ko je tudi država namenila določena sredstva iz eh, državnega proračuna. Eh, določen odstotek, potem je EFSI prispeval določen delež in naložba teče. In ne vem, ali je to dokaz močnega učinka vzvodja, zdi se, da, da, da je tako, ampak verjetno bi država eh, tudi brez podpore EFSI-ja izvedla tako naložbo, tako da težko govorimo tu, da gre za dodatne naložbe. Podobno eh, velja, ko gre za dodatno izolacijo za 40 tisoč zgrad v Franciji, ampak ne bom šel v podrobnosti. Vedno sem podpiral argument, da v časih deflacije moramo eh, okrepiti naložbe in da moramo naložbe eh, iz, izkoristiti na tak način oziroma izvesti na tak način, da se jih ne vključuje v proračunski primankljaj. In verjetno je to eden od glavnih razlogov, zakaj eh, je eh, EFSI tako aktualen. Poleg tega govorimo o tem, da bi spremenili še 15 drugih eh, zakonskih aktov v tem smislu. Eh, Želimo pa seveda prispevati k finančnim orodjem, ki bodo združljiva z EFSI-jem. Morali pa bi se izogibati povezavi kohezijskih sredstev z EFSI-jem. Eh, e sicer bomo zgolj kohezijo razširili na tista področja, ki sicer niso upravičena do financiranja iz kohezijskih skladov. In Zato mislim, da je res relevantno zastaviti vprašanje, kakšna je ta dodatna narava, kako jo opredeljujemo in kako bomo izračunali učinek vzvodja. Dobro bi bilo, če bi lahko analizirali že izvedene projekte z vidika dodatnosti in z vidika vzvodja. In potem bomo dejansko videli, ali gre tu za dodatne naložbe v gospodarstvo ali pa se je EFSI zgolj uporabil za naložbe, ki bi takoli tako bile izvedene. Uh, Eh, če bomo imeli te informacije, mislim, da bomo lahko bolje postopali v prihodnje. Najlepša hvala, ne vidim drugih prošen za govor med kolegi, tako da bi tudi sam zastavil nekaj vprašanj, če dovolite. Ob uh, vzpostavitvi EFSI-ja so bili tudi taki, ki so menili, da naj bi z EFSI-jem podprli nadnacionalne projekte, ampak kolikor vem, se vse upravlja na nacionalni ravni in pravzaprav niti ni bilo kakih velikih nadnacionalnih projektov. E, to kot prvo. Potem drugič, gospod Kölmel, Kölmel je omenjal financiranje avtocest v Nemčiji in e, ali ni tu določenih e, projektov e, z e, javnim financiranjem, ki bi v vsakem primeru. E, prijela zadostna, prijeli zadostna sredstva. Ali ni EFSI samo orodje za dekonsolidacijo javnih eh, financ? Eh, tu imamo potem eh, javno-zasebna partnerstva in veliko upravnega bremena in EFSI pravzaprav postane nek instrument, ki omogoči dekonsolidacijo javnih izdatkov in dekonsolidacijo javnega dolga. Eh, in to je seveda povezano z izpolnjevanjem obveznosti iz pakta za rast in stabilnost. Zato sprašujem, kateri so tisti projekti, eh, ki brez EFSI-ja ne bi bili izvedeni. Eh, projekti, kjer gre za vlagatelje, ki so javna telesa. Potem še eno vprašanje. Ali po, veste za kakšne projekte za MSP-je, ki tudi ne bi bili izvedeni brez EFSI? E, tu v našem odboru smo malo obsedeni s tem, da vse čas preverjamo dodano vrednost evropskih prispevkov in ali smo lahko prepričani, da obstaja neka dodana vrednost. Uh, ali je EFSI eh, res eh, instrument z specifično dodano vrednostjo ali je to nek eh, instrument za, eh, bolj za komuniciranje kot pa za doseganje učinkov na terenu. Potem, kar zadeva poenostavitve, eh, nas zanima, kaj imate v mislih, eh, kaj ti tudi Mi si zelo želimo, da bi stvari izboljšali in včasih se zaradi tega lotimo priprave pravil, ki so potem zelo zahtevna ali komplicirana za izvajanje. Tako, preden pa dam besedo našim gostom, bi morda morali dati besedo še drugim akterjem, EIB, na primer. Je kdo z nami? Donc, euh, Katarina... Potem pa gospa Džamara Žucidlo, izvolite. Najlepša hvala. Eh, se upravičujem, ampak eh, morala bom oditi, ker imam eh, let, tako da bom poskusila, preden odidem, odgovoriti na prvi krok vprašanj. Nekaj, kar se dotika številnih vprašanj, ki sem jih slišala, je, kako stvari delujejo, kako se projekte izbere ali ne, ali bi bili ti projekti izbrani ali ne, eh, ali je zagotovljena dodatnost teh naložb. Eh, o tem smo govorili, da potrebujemo bolj transparenten eh, sistem izbora projektov, kajti vemo, da se projekti izbirajo po postopkih EIB, ampak to je vse, kar vemo. Potem pa lahko pogledamo vse skupaj samo na, eh, pri vsakem konkretnem projektu ali pri vsaki konkretni platformi posebej in večja preglednost bi bila eh, tudi za nas dobrodošla. Kar zadeva dodatnost naložb, tu bom zelo previdna, ker je dodatnost odvisno od številnih plasti. Najprej je tu dodatnost uh, kot uh, uporaba določenih evropskih sredstev v povezavi z drugimi sredstvi iz CEFA, iz eh, kohezijskih skladov in tako dalje. Potem je tu dodatnost, kar zadeva potrebe sektorja, naprimer MSP, energetska učinkovitost v državi, kako so bile opredeljene potrebe, pa potem vidimo, eh, kako lahko na podlagi tega izračunamo dodatnost. Potem je dodatnost v strukturi finančnega inženiringa. Tu vidimo, naprimer, eh, da je neka komercialna banka eh, ni bila pripravljena dati posojila za ta projekt in ko mezenin financiranja ali karkoli drugega pride iz Junkerjevega načrta, potem je banka pripravljena s pomočjo drugih eh, partnerjev sofinancirati ta projekt. Torej tudi, tudi to je en vidik dodatnosti, ampak gre za vrsto vidikov, Eh, tako kar zadeva tveganje in kar zadeva finančni inženjering, ampak eh, tu je še eh, precej drugih elementov. Skratka, ne gre za eno samo raven ali eno samo opredelitev. In pa kako bi EFSI postal bolj prepoznaven, kako bi zagotovili, da bo uh, Eh, svetovalno središče bolje izkoriščeno in eh, če odgovorim na udovo vprašanje, kaj je po mojem mnenju ključno, je to uskladitev. Vemo, da določene vrste projektov, določene vrste platform uh, gredo preko to vrstnih svetovalnih služb in uh, so odvisni od določenih pogojev in potem se na podlagi tega opredeljuje, ali bodo ti projekti podprti ali ne. Skratka, vse mora biti precej bolj pregledno. In pa še vprašanje zmogljivosti, ki je zelo pomembno. Če govorimo o uh, Eh, človeških zmogljivostih. Seveda potrebujemo bistveno več ljudi. Vem, da smo začeli najprej s finančnimi instrumenti v letu 2007 in takrat ni bilo skoraj nikogar, ki bi bi upravljal dodatno delo. Ko govorim o zmogljivostih, pa govorim o zmogljivostih v smislu znanja, da EIB ve, kako se lotevati različnih vrst tveganj. In edino, kar je predlagano v številnih primerjih, ne vem, če v vseh primerjih, eh, da bi šlo za večji obseg, ampak ne gre za to, eh, marsikaj drugega je potrebno še narediti in ne bi je tega sposobna, ampak potrebni so tudi ljudje, ki to znajo. In pa za konec še dodelitev sredstev oziroma namenska dodelitev sredstev. Seveda lahko pogledamo ocene za vsako državo posebej, ki so bile izvedene v letu 2014, ko je šlo za namensko dotelitev eh, evropskih sredstev in lahko pogledamo, kakšne so potrebe držav v posameznih sektorjev. Seveda bo to vedno vezano na glavne cilje Evropske unije, zmanjševanje emisij in tako dalje, ampak Mislim, da ne moremo eh, tu govoriti samo o nadnacionalni ravni, države se bistveno razlikujejo, tako da bomo morali morda naknadno preveriti, kakšne so še vrzeli v financiranju in v posameznih sektorjih v posameznih državah. To bi bilo bolj smotrno, kot ga že naprej rečemo, da bomo imeli več sredstev za eh, podnebje, pa manj za promet, naprimer. To bo bolj koristilo rasti. Najlepša hvala. No, ne bom dal besede niti svetu, niti komisiji, ker imamo v ponedeljek zvečer sestanek v Strasburu in bomo tudi takrat govorili o izvajanju EFSIA in EFSIA 2. gospe in gospodje, zdaj pa prosim gospoda Sekija, če lahko odgovori. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, odzval bi se na nekatera zelo zanimiva vprašanja iz razprave. Um, slišali smo nekaj splošnih pripomp uh, eh, in eh, nekaj bom dodal tudi sam, pa tudi nekaj bolj specifičnih. Uh, No, temeljno vprašanje, ki ste nam ga zastavili in ki ste ga tudi vi zastavili, gospod predsednik, je, ali določeni projekti ne bi bili podprti brez EFSI. E. V trenutnih eh, razmerah uh, visoke likvidnosti in nizkih obresnih mer, če imate dober projekt z visoko stopno donosnosti, se ne boste obrnili na EFSI, e, ker vam bo trg lahko zagotovil ustrezne, uh, ustrezen odziv. In glavna ponta EFSI-ja je povezana z dobičkonosnostjo, z rentabilnostjo projektov in uh, ta je po definiciji nižja od tiste, kar je trg v običajnih pogojih pripravljen podpreti. In nažalost, drugi večji problem je še kakovost projektov. Zakaj govorimo o tem? Uh, kajti problem donosnosti je v spredju in EFSI preko svojega mehanizma lahko okrepi donosnost projektov. V svojem prispevku sem omenjal uh, mešanje, ta razpis, ki smo ga danes uh, razpisali za promet in prometno infrastrukturo, tu imamo podobno filozofijo. Če je projekt dober, lahko donosnost tega projekta eh, prenese določen finančni eh, svežen. Gre za svežen, ki je sestavljen iz nepovratnih sredstev, iz jamstev in tudi, če trg ne bi podprl takega projekta, je tak projekt vendarle mogoče izvesti. Ampak ko smo vzpostavili EFSI, je bilo težko razumeti, zakaj pravzaprav gre. Večina uh, promotorjev projektov je bilo vajnih uporabljati eh, instrumente z nepovratnimi sredstvi in zato kakovost projektov ni bila vedno skladna s tem, kar je potrebno, ko gre za zasebne mehanizme z javnimi jamstvi, za kar gre pri EFSI-ju. Tako da bi bilo zelo zanimivo oceniti, eh, oziroma izvesti oceno, kakršno ste predlagali, torej, eh, da bi izvedeli, katerega od teh projektov ne bi izvedli, če ne bi bilo financiranja iz EFSI-ja. Verjetno eh, večine, ko gre za promet in ko gre za inovacije pri teh bi verjetno bi bil večinski odgovor ta, da projekti ne bi bili izvedeni. No, ampak zelo me veseli, da je bilo govora tudi o svetovalni službi, o upravnih postopkih in um, v zvezi s podobnimi zadevami, kaj projekti, dejansko se morajo prijavitelji projektov pripraviti na nove okoliščine. E, to je moja osebna ocena, ampak verjetno, da bodo take okoliščine ustrajale tudi še kar dolgo v prihodnost zaradi pomankanja sredstev na splošno. Čezmejni projekti na področju prometa morda ni e, nekega tunela, naprimer, ki bi ga financirali z EFSI-jem, ampak imamo pa prispevke za dele projektov, ki eh, potem prispevajo k dokončanju nekega eh, obsežnega čezmejnega projekta. Še vedno je to slabost, tu se strinjam z vami in eh, na tem bomo morali še naprej delati, ampak mislim, da lahko tu Eh, stvari eh, izboljšamo. In pa za konec, gospod predsednik, bi izpostavil še eno točko eh, in sicer v nekaterih prispevkih je bil imenjen učinek javno-zasebnih partnerstv na proračunske zahteve, na zahteve glede javnega dolga. Govora je bilo o tem, da po eni strani ponudimo sredstva, po drugi strani pa jih ni mogoče izkoristiti. No, Znotraj generalnega direktorata MUF smo s pomočjo kolegov iz drugih generalnih direktoratov izvedli uh, oceno in sicer s, s pomočjo Eurostata in tudi s pomočjo EIB, ki je izvedla svojo študijo. Skratka, konec septembra je bil objavljen priročnik glede statistične obravnave javno zasebnenih partnerstev zlasti na našem področju. Uh, ampak morda sem preveč optimističen, ampak morda je to neke vrste eh, izhodišče za to, da bi lahko eh, eh, se lotili tega temeljnega vprašanja tudi na drugih področjih in da bi tu našli neko ustrezno rešitev. Tako da zelo eh, priporočam uh, vsem, da se seznanite s to pobudo in mislim, da bo to pomemben prispevek k nadaljemu delu na tem področju. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod profesor. Gospod Figeredo. Well, much, Najlepša hvala, gospod predsednik. Bilo je kar precej vprašanj. Skušal se bom osredotočiti na dva, tri vidike, ki so v povezavi z mojim vsakdanjim delom. V vaši uvodni izjavi ste omenili stavek glede tega, če potrebujemo več ali in boljše naložbe, če je še prostora za izboljšanje. Odgovor je, da vedno je možnost za izboljšanje še posebej v distribucijskem kanalu EFSIA. Ne toliko glede upravljanja strukture tega sklada, ampak kot so omenili že kolegi, bi morali vedeti natančno, kako se ocenjujejo projekti in doseji, ki pridejo v te kanale. Upoštevati je treba, da gre za finančni vzvod, ki imajo jamstvo in poroštvo, ki mora zdajati obveznice na trgu in da veliko krat imajo oceno trojnega aja. Veliko krat ljudje ne razumejo, zakaj morajo vse oceniti in vsako stvar posebej in da nimamo ene same rešitve, ki bi bila primirna za vse. Kot smo slišali, to ni vedno primerno za vse raz, različne ravni razvoja. Imamo različne potrebe na različnih ravneh ali gre za inovativne projekte, za zagonska podjetja, za mlade podjetnike. I, ali pa imamo enostaven in običajen projekt javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo avtoceste, tukaj so stvari dosti manj zapletene. Rešitev za ocenjevanje tveganja bi morala upoštevati vse te vedike. In kot sem že omenil prej, bi morali to oceniti tudi glede na raven podjetnikov. Če analiziramo predloga iz Mezočorna ali mm, projekt, ki prihaja iz Berlina ali iz eh, Pariza, ocena ne bo enaka. In eden teh projektov bi bil sprejet, drugi pa zavrnen, če bi imeli enaka pravila za vse. Ne moremo upoštevati vseh teh kriterijev, kaj ti drugače bi izgubili tretji A, trojni A, na to vas moramo upozoriti kot finančnik, vendar pa bi lahko mogoče to z, lahko zmešali z nekaterim razvojem ali političnimi kriteriji v splošnem pristopu. To je zelo pomembno. kot sem ugotovil iz eh, vrste predstavitev, ki sem jih videl v Evropi, tega ne počnejo na pozitiv način, zaradi tega, ker skušajo zaščititi svojo zmogljivost za pridobivanje sredstev na trgu. Moramo biti sposobni na politični ravni dejati, da v redu lahko pridobite naložbe, ki so bolj drage, če lahko s tem odpravite vrzel na trgu X ali Y. In drugo vprašanje je vprašanje dodatnosti in kriterija za merjenje učinkovitosti sklada. imamo okvir, ki gleda na takšne politične ukrepe ne samo z vidika dodatnosti ali pomnoževanja, ampak gleda tudi na, z vidika različnih kriterijev, da vidimo celotno sliko. Dodatnost je pomembna, vendar pa je treba ko govorimo o dodatnosti in pomnoževanju ali kakorkoli želimo to imenovati, je eden od pomembnih kriterijev, verjetno najpomembnejši, vendar pa je treba meriti tudi učinkovitost in rezultate teh sredstev, kar pomeni, da imamo lahko matematično gledamo zelo visoko stopno dodatnosti, denarja za podjetnike, vendar pa ta sredstva niso učinkovita, kajti s tem ne dosežemo zaželenega rezultata in ne dosežemo zaželenega cilja. Če želite, lahko kdaj drugič sodelujemo in prispevamo k, z našim tehničnim znanjem. Smo Eh, pripravljeni na sodelovanje in da vam pomagamo. In za konec še geografska distribucija in platforme. Iz lastnih izkušenj, ne samo na položaju javnih služb, ampak tudi v prejšnjem delu v sicilskih firmah, ko govorimo o infrastrukturi, ni težko dobiti evropskih platform. Ko pa govorimo za platform, investicijske platforme za mala podjetja, pa ni tako zelo lahko vzpostaviti vse evropsko platformo znotraj Evropske unije. Odkrito povedano, mislim, da je nujno potrebno, da se tega zavedamo. Zaradi pravnih omejitev, zaradi davčnih omejitev, zakonskih omejitev, torej ko spostavimo platformo za naložbe v San Francisku. Vemo, da bomo v celi Ameriki imeli podoben pravni okvir ali davčni okvir. V redu, nekatere davčne stopne so v različnih zvezdnih državah, drugače v Evropi pa ni tako. Portugalska institucija za razvoj je član platforme znotraj EFSI-ja in Evropske platforme za tvegani kapital. Na to je treba gledati zelo natančno. Kako bi lahko to bolje delovalo, ne smemo gledati samo in upoštevati samo finančnih vidikov, ampak moramo te vidike upoštevati, upoštevati pri oblikovanju in vzpostavljanju nekaterih področji evropskega trga. Če ne bo zelo težko dobiti rešitev, ki bo primerna za vse različne situacije in potrebe. Naprimer, če vzpostavimo platformo v Avstriji s prijateljem Bernardom, ki je tukaj, in če želimo uložiti v portugalsko podjetje, In če si pogledam alternativno možnost investicij v Nemčiji, bom naletel na popolnoma drugačno birokracijo, na popolnoma drugačne zahteve, eh, davke na področju pravnih oseb, čisto drugače pa bo v Vilni, na primer. Se upravičujem, če sem tako direktan, vendar pa je takšna realnost, ko želimo spostaviti platforme. glede dejstva, kar je omenil tudi Udo, da ne dosežemo dovolj dobrih rezultatov. Ti inštrumenti so zelo koristni, to sem omenil tudi v moji predstavitvi. čestitam Evropski parlament in Evropsko unijo, da razpravljata o povečanju proračuna. To je samo en vidik tega. Če pogledate inovativna podjetja in inovativna delovna mesta, morate pogledati obe plati. Ko ustvarjamo inštrumente, potem dajemo na voljo trgu finančna sredstva. Vendar pa moramo poskrbeti tudi za drugo plat in to je izobraževanje, usposabljanje podjetnikov, da lahko zadostijo zahtevam naših političnih ciljev. Torej, to bi lahko bil tretji korak glede tega, da EVSI popeljemo strani ponudbe finančnih sredstev, ampak da se spustimo tudi v težjo, na težjo plat in to je, da usposobimo podjetnike, ki bodo izvali in ustanavljali podjetja, s katerimi bomo ustvarjali delovna mesta in dodano vrednost. No, ampak ko pravite, da se IB e ukvarja s svojim trojnim A, ali hočete reči, da pravzaprav, ko govorimo o trojnem A, to pomeni, da nihče noče tvegati? In to pomeni, da ostajamo predvsej pod tem, kar bi si lahko predstavljali eh, krat možnosti, eh, ki naj bi jih eh, ponujal sklad, ki eh, financira tisto, če se ne financira trg. Nej. Moj odgovor je, da vsaj v nekaterih segmentih tvegamo, da se bo to zgodilo. Veliko projektov je javnih projektov, vendar pa imamo segment na trgu, ki je podvržen temu tveganju. No, pri uh, razpisih ni problema, ker tam jamči država. No, ampak tu nimate neke alternative. To je bistveno. No, ampak pri javnih razpisih tam so stvari enostavne, ker gre za državna jamstva, torej dodana vrednost tu ni tako enoznačna. Dobro. Zdaj pa ima besedo gospod Bernhard Zakmajsta. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi odgovoril na vprašanje gospoda Karasa. Kje se resnično koristi ta sredstva in naj vam predstavim izkušnje Evropske, Avstrijske razvojne banke. Z EFSI-jem dobimo možnost, da sprememo više stopnje tveganja in da imamo tudi večjo boniteto. Po drugi strani pa imamo tudi eh, dodatnost, ki je ne moremo vedno izmeriti, kot smo že slišali je to odvisno od popraševanja in popraševanja njiha. Naše potrebe so vedno, bo, vedno večje in, in z nacionalnimi proračuni lahko financiramo več projektov. Odgovor na prvo vprašanje in odgovor na drugo vprašanje. kako ukrepajo države članice, da prispevajo sredstvi. Naj vam predstavim primer Avstrije. Veliko časa smo čakali, da smo dobili takšne ukrepe in sedaj smo končno dobili možnosti iz proračuna, da lahko za 50 odstotkov, odstotkov zvišamo dodatna sredstva. S tem pomnožimo učinkovitost naložb iz EPSI-ja tako projekti lahko več tvegajo. In glede dodatnosti, v primeru Avstrije imamo projekte, ki jih natančno preučimo, ko gre za predhodno financiranje. Preučimo, kakšen je potencial, koliko delovnih mest bo s tem ustvarjenih, kako bo to, ta projekt prispeval k rasti. Potem, če je ocena pozitivna, smo pripravljeni na večje tveganje. Kot pri drugih projektih, ki imajo slabše pogoje. In pri skupini Evropske investicijske banke imamo naprimer Zvezo Evropskih jamstvenih inštitucij, kjer imamo veliko podatkov o državah članicah. In te informacije potekajo v obe smeri, tudi nazaj v države članice. Pri naših članih eh, gre tukaj za male in srednja velika podjetja. Mi delujemo na trgu, zato zelo dobro poznamo naše potrebe. In lahko podamo natančna priporočila za izvajanje. V okviru Inofina imamo zelo majhno pilotno fazo, zato da testiramo, če je program smiselen. V Avstriji imamo torej poskusni trg in tam smo ugotovili, da pricing ni bil najbolj primeren programi so to upoštevali in potem stvari tudi spremenili. V tem smislu obstaja zelo dobro sodelovanje. Hvala. Preden dam besedo gospe Suzani Algitaj, bi vas vprašal, gospa, ko ste se odločili o izvajanju EFSIA in ko ste zaupali upravljanje Evropski investicijski banki, pri EBRD, ali ste se vprašali, zakaj niste tudi udeleženi kot deleženi, kajti EBRD eh, je v veliki meri eh, financirana strani držav članic in ne vem, ali lahko odgovorite na to vprašanje, ampak pravzaprav bi želel odgovor na to vprašanje, zakaj ste se odločili za eh, EBI. Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj se vrnim na tri vprašanje in seveda se lahko o tem potem natančno pogovorimo in odgovorimo na naše vprašanje. Imamo prvo vprašanje. Kakšna bo vloga EVRD-ja, če bomo sodelovali z EFSIM? Naj povem, da si želimo tveganja, vendar pa je treba pogledati tudi Komercialno tveganje lahko financiramo. Podjetja v regiji, kjer delujemo, potrebujejo operativno restrukturiranje. Treba je restrukturirati njihove finance, kar seveda lahko storimo. In to ponavadi storijo naši kolegi iz EIB-ja. Zakaj se ne bi združili z našimi kolegi iz Grčije, iz Romunije in iz Srbije? in tako bi lahko razdelili tveganje. Nekoga potrebujem tam, ki bi prevzel tveganje. Imamo kar nekaj podjetij, ki trpijo zaradi krize po letu 2008 in 2010. Imamo regionalno železnico, ki bi radi izboljšali svoje storitve, bolj okolju prijazno, boljše storitve, vendar pa je njihov javni, ja, javna pogodba samo za nekaj let. In financiranja ne moremo odobriti za daljše obdobje, če ni pogodbe. Tukaj nimamo državnih poroštev. Zato potrebujemo še dodatni meter, kilometr, ki ga potrebujemo. Imamo Evsko, ki je zasebno podjetje, ki dobi pogodbo, vendar potrebuje lastniški kapital. Mi lahko prispevamo delež, vendar pa potrebujemo partnerja, s katerim bi si delili tveganje. Nekatere teh projektov bi lahko razvili v platformo, s čimer bi dobili možnost, da storimo še več. Podjetja je treba finančno prestrukturirati, zato da se lahko spustijo v nove naložbe. Tako je vsaj vzhodno od Duneja, kjer deluje, delujemo. Imamo veliko podjetij, ki potrebujejo dodatno, dodatni lastniški kapital, vendar pa zato potrebujemo partnerje. Prosili ste nas, da sodelujemo z zasebnimi bankami. Mi moramo pritisniti na naše partnerje zasebnih bank, da stopijo iz svojega območja obdobja. Mi si želimo sodelovanja z njimi, ko gre za financiranje v naši regiji med Varšavo in Atenami in tudi v drugih državah. Imate razvojne banke, ki bi imeli zmogljivost in tudi znanje za finančni inženiring v sodelovanju z nami. V nekaterih državah imajo sklade, ki so ločeni od razvojnih bank. Imajo razvojne banke, ki se ukvarjajo z določenimi nalogami, potem pa imamo finančni inženiring, ki je v rokah drugih. Mi smo videli, da EFSI deluje, vsaj v naših 12 državah članicah. Domet je tukaj zelo pomemben. Vem, mm, da se investicijska področje razvija treba se je pogovoriti s sponzori, za vodi projektov, zato mm, da lahko gotovimo, kaj potrebuje. Ne bomo se pogovorili z vsemi malimi podjetji, zato dobimo finančna sredstva iz javno-zasebnega partnerstva. Tudi na terenu je treba z njimi sodelovati. Zelo dobro, da imamo takšen finančni portal, vendar pa EFSI ne poteka preko spletnega bančništva. Torej, moramo se povezati s temi majhnimi podjetji. In še srednje, in s podjetji srednjega kritja. Tukaj se lahko še pogovorimo vsakeč, ko stopimo v stik z upravnim odborom in moramo predstaviti tvegano, tveganje na trgu. In vprašajo nas vedno, kaj je, kakšna je razlika med vami in med drugimi projekti. Že 20 let delamo in vsak projekt je treba natančno preučiti in preveriti. O tem smo se že pogovarjali s kolegi iz Evropske investicijske banke. Politiki želijo obseg in pa dodatnost. Za FC2 bi se moral sredotočiti bolj na dodatnost. Zelo težko je namreč pokriti vse potrebe, kritje, imeti velik vpliv, posledice in to je zelo težko. To je zelo veliko za dve leti. Zato moram izraziti solidarnost do mojih kolegov iz Evropske investicijske banke, ki morajo poročati o teh dveh vidikih istočasno in to že naslednji dan. Hvala, zdaj pa se oziram proti še našim dvema poročevalcema, ki že delata na FC2 in jaz sprašujem, ali želita podati kakšne pripombe. Izvolite, dobite besedo, če želite. Gospod Fernandez. Euh, merci. Euh, les interventions sont euh, des. Hvala lepa. Hvala lepa za podporo našemu delu in hvala tudi za to potrditev. Namreč FC deluje dobro, ampak lahko ga še izboljšamo. To je v bistvu zaključek, ki ga lahko mislim, da vsi naredimo. Kar se nas tiče, si želimo, da FC2, ta nova uredba, torej FC2, začne delovati s 30. junijem. Upamo, da bo tudi svet dovolj hiter pri zagotavljanju tega cilja. Vprašanje dodatnosti. Ne vem ali je samo definicijo lahko izboljšamo ali ne. Ampak, eh, kar se mene tiče, je pričakovanje nekega projekta, tudi nekaj dodatnega, to se vse počne vnaprej. In cilj FCA je, da okrepi investicije v Evropski uniji, tudi to mislim, da je jasno. Nadaljevali bomo sodelovanjem z strokovnjaki na podlagi njihovih prispevkov, mislim, da so bili ti odlični in ta projekt, ta FC, ki je v Junkerjevem načrtu, je nekaj pomembnega za Evropo. V tem trenutku je to še zelo majhen otrok, od katerega ogromno zahtevamo. Niti dve leti še ni star, vseeno pa eh, vsi želimo, da naokrog teče že zelo hitro, ampak shodil pa je. Za razliko od tega, kar so številni mislili, in eh, za razliko od tega, kar so številni dajali in postavili pod vprašaj pomen tega sklada za vse države članice. Ampak eh, imamo problem. Ta zadeva zahteva proaktiven pristop strani držav članic, strani regij. Eh, in ko izražamo kritike na račun EIB, ja, so upravičene, ampak vendarle EIB je spremenila kulturo delovanja, odkar se je rodil EFSI. Zdaj je tu še ena dodatna stvar, ki jo, izvaja, ki jo EIB izvaja in potrebujemo transparentnost. Transparentnost pri odločanju. Poznati moramo razloge za potrditev projektov in seveda tudi razloge za zavrnitev projektov. Hvala lepa še enkrat vsem strokovnjakom in hvala tudi za odlične prispevke. Hvala, Udo Bulman. Tudi sam bi se rad zahvalil vsem strokovnjakom in vsem tistim, ki so sodelovali v razpravi. Veliko sem se naučil, spoštovani predsednik, so predsedujoči, rad bi to povzel v nekaj točkah, ki bi jih lahko potem porabi za podlago za nadaljne razprave. Zelo, do, zelo sem navdušen nad dosegom in nad praktičnim pristopom. Samo tako lahko izboljšamo EFC. Učinkoviti moramo biti v regijah in tam potrebujemo največ takšnih investicij. To je povezano s tem, kar je povedala Katažina, uporabo inovativne zmogljivosti, ki je že vključena v Evropske investicijske banke in tudi v drugih bankah. Tudi gospod Figueredo je omenil na protislovje v, med tveganji, med uh, kritjem. Na to lahko gledamo analitično, vendar pa ne moramo biti zadovoljni z odgovori. Kaj ti? Če pogledate, da je EBRD glavni nosilnik ideje in če sem pripravljen na to, da spremenim svoj profil in da se vrnim, vrnem na delo kot običajno, potem imam težave, če nimam več trojnega aja. Imamo tudi alternative in treba je o njih tudi premisliti. Gospod Zagmajster je omenil možnosti, za unaprejšnje evalvacije in potem priti z mešanim portfeljem, kjer imate možno za večje tveganje za čim boljši rezultat. EIB ravno tako izvaja takšne računice in je zelo transparenten glede teh težav. Res je, strinjam se, da imamo potencijalna protislovja med kvaliteto in količino. Tega se moramo zavedati. In mogoče se je treba tega lotiti pri sprejemanju naslednje zakonodaje. Če želimo doseči čim večjo kvaliteto, potem ne moremo unaprej določiti količine, kajti v tem trenutku moramo sprejemati zelo premišljene ukrepe in odločitve. In toliko kot zaključek na današnjo razpravo. Merci. Merci. Euh. Hvala lepa. Hvala lepa vsem. Eh. Vsem govornikom, hvala našim poročevalcem, hvala vsem ostalim, ki so sodelovali pri tej izmenjavi mnen, ki je bila zelo zanimiva. Naša ambicija zdaj je, da iz FCA, še posebej iz FCA 2, ustvarimo inštrument, ki bo imel posebno eh, težo in ki bo pokazal, da brez njega investicije ne bi mogli tako konkretizirati, kot smo jih. To je ključnega pomena. In eh, kako torej, da lahko torej prevzamemo neko tveganje, ki ga trg ne bi. Zato gre. Eh, jasno je, da je potrebno stvari nekoliko poenostaviti, da če bodo stvari poenostavljene, bo tudi komunikacija enostavnejša. Ampak prav tako potrebujemo neko višjo mero konvergence eh, zakonodaje in nacionalnih predpisov in z tega vidika je ena ključnih ovir za investicije na ravni EU eh, ravno ta fragmentacija zakonodaje in eh, predpisov in tu lahko veliko, veliko še postorimo. Mm, kar zadeva trdnost evra in evroobmočja, mislim, da bo poročilo, o katerem bomo k malu uh, glasovali lep prispevek k temu, da bomo vse investitore nekoliko opogumili. No in seveda vse to mora potekati transparentno. Hvala vsem, hvala tudi so predsedujočemu. Morda Roberto želiš kaj dodati? Uh, Čisto na hitro, mislim, da je bilo že vse rečeno. Popolnoma se strinjam s tem, kar ste dejali in tudi sporočevalci. Mislim, da lahko s tremi besedami povzamemo današnjo razpravo. To je dodatnost, ki ni birokratska oznaka, je. Predvsem dodatna investicija za kvaliteta in za odpravo tr vrzeli na trgu, kot tudi polno izkoriščenje polni izkoristek različnih možnosti na trgu, pri glede spajanja, mešanja, nacionalnih platform in tako dalje, vendar pa, kot je že omenil tudi Jose Fernandez, da potrebujemo proaktivnost. Od Evrope potrebujemo proaktivno vlogo komisije Evropske investicijske banke, in tudi Evropski parlament lahko tukaj odigra svojo vlogo, da združi vse te akterje. In tretja beseda za nas poslance je bistvenega pomena za dobro delovanje in to je transparentnost. S tem lahko izvajamo parlamentarni nadzor, in da odpravimo pomankljivosti ne samo v zakonodaji, ampak tudi glede ravnanja in dela v inštitucijah. Elsi je em, em mlad sklad, vendar pa lahko raste in poskrbi za ustvarjanje delovnih mest in za gospodarsko rast. Najlepša hvala za sodelovanje v današnjem zelo pomembnem in koristnem seminarju. Hvala. Preden zaključimo, zahvala tudi naši strokovni službi, gospodu Verdensu in eh, njegovim eh, pomočnikom, ki so resnično zagotovili vsebinsko plat te delavnice in hvala vsem še enkrat.